razmerah na mačarskem. Pozdravljam ministerskega predsednika mačarske gospoda Viktorja Orbona. Prisrčno dobrodošli, gospod premije. Spoštovane gospe in gospodje, na kratko bom predstavil potek sestanka na to točko. Najprej bom, kot običajno, dal besedo svetu in komisiji, kar se tiče izjave tako sveta kot komisije. Glede razmerja na mačarskem, potem pa bo do besedo dobili predsedojoči političnih skupin oziroma govorniki, govornice v imenu političnih skupin v prvem krogu besedo dobi tudi samostojni poslanec oziroma samostojna poslanka, potem pa bo gospod Orban dobil možnost da spregovori v sklopu te razprave. Potem pa bomo nadaljevali z običajno razpravo. Z gospodom Orbanom sem se dogovoril, da če bo na koncu razprave želel še spregovoriti, da lahko ko to stori, to mi mora potem sporočiti in mu bom dal besedo. Vendar pa potem bodo besedo dobili še enkrat tudi predsedujoči političnih skupin, če bo želel gospod Orban še drugič torej posredovati in spregovoriti. Sicer pa torej kot običajno, tudi postopek Catch the Eye, imamo pritegnite pozornost predsednika na koncu razprave. Tako, najprej torej izjava sveta, besedo ima ministrica Kanina Lukaševica. Prosim. President Schultz, uh... Eh, predsednik Šulc, prvi podpredsednik gospod Timmermans, ministerski predsednik, spoštovane članice in člani parlamenta. Na začetku svojega govora bi vas rada opozorila na par osnov. Evropska unija ni zgolj gospodarska in politična unija, ki državljanom zagotavlja priložnosti prostega pretoka in enotnega trga. Unija je tudi unija skupnih temeljnih vrednot. Te temeljne vrednote so izpostavljene v pogodbi, odraža se tudi v listini temeljnih pravic Evropske unije. Te pravice, svoboščine in načela so zapisani tudi v Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Vse evropske države članice so podpisnice te konvencije. Vse institucije zato igrajo svojo vlogo, kot je leta opredeljena v pogodbah. Evropski parlament ima zelo podo, pomembno ulogo. Med drugim mora svet in komisijo opozarjati na konkretne situacije. Parlament je forum pluralne demokracije. Parlament je bil vedno predan ohranjanju demokratičnih vrednot. Svet je vedno cenil vaša mnenja. Kot veste, Svet razmer na mačarskem še ni obravnaval, niti se ni dogovoril o stališču glede tega vprašanja. V vsakem primeru pa bi vas rada upozorila na to, da predsedstvo in tudi celoten svet dajo velik pomen temu, da se zagotovi celovito spoštovanje evropskih vrednot v celotni uniji v vseh politikah spodbujamo strpnost in raznolikost. To je najbolj učinkovit odziv na vse izzive in grožnje, s katerimi se soočamo na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Gospod predsednik, spoštovane članice in člani parlamenta, naj istočasno izrazim tudi hvaležnost Evropskemu parlamentu, zato ker je mađarskim oblastem kot strani, ki jo to neposredno zadeva, ponudil priložnost, da se udeleži današnje razprave. Predsedstvo je mačarskim oblastem tudi hvaležno, ker so danes z nami. Predsednik Šulc, prvi podpredsednik Timmermans, ministerski predsednik, spoštovane članice in člani. Danes nisem v položaju, ko bi lahko povedala kaj več s tem v zvezi. Svet bo spremljal to razpravo zelo pozorno, upoštevali bomo tudi stališča, ki jih boste izrazili. Najlepša hvala za vašo pozornost. Vielen Dank, Frau Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo podpredsednik komisije, gospod Timmermans. Hvala lepa, gospod predsednik. Preko vas bi se rad parlamentu zahvalil, ker je uvrstil to točko na dnevnem redu. Gre namreč za nedavne dogodke na Mačarskem, ki so povzročili precejšno mero zaskrbljenosti. Naj začnem z razpravo, ki jo je sprožil ministerski predsednik Orban v zvezi s tem, da se ponovno uvede smrtna kazen. Predsednik Juncker in jaz sva že podala zelo jasne izjave s tem v zvezi. Te izjave predstavlja tudi uradno stališče komisije. Člen 2 Evropske listine o temeljnih pravicah prepoveduje, izredno in jasno prepoveduje kakršnokoli smrtno obsodbo ali usmrtitev. Sodišče za človekove pravice je tudi razsodilo, da je smrtna kazen kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah. Odprava smrtne kazni je pogoj ki ga morajo države izpolniti, če želijo postati članice sveta Evrope ali Evropske unije. To je del naših skupnih vrednot. Kar zadeva komisijo, ne obstaja niti en dvom, da je ponovna uvedba smrtne kazni v nasprotju s temeljnimi vrednotami Evropske unije. Ponovna uvedba smrtne kazni strani ene države članice bi zato privedla do izvajanja člena 7 pogodbe o delovanju Evropske unije. Mehanizmi v členu 7 se nanašajo na vrednote, ki se omenjajo v členu 2. Sem sodijo tudi človekovo dostojanstvo in spoštovanje človekovih pravic. Kot veste, pogodbe ne predvidevajo umika ali suspenza članstva v Evropski uniji, vseeno pa člen 7 predvideva mehanizem daljnosežnih sankcij, če se ne spoštujejo temeljne vrednote, ki se omenjajo v členu 2. Bolj konkretno, če se naveža na mačarsko situacijo. Predsednik Juncker je 30. aprila rekel, da bi ministerski predsednik Orban ne mudoma moral pojasniti, da ni njegov namen ta, da se ponovno vede smrtna kazen. Če bi to bila njegova namera, citiram, bi šlo za boj. Konec navedbe. Komisija je v omestnem obdobju prišla do informacij, ki kažejo na to, da mačarska vlada nima načrtov, da bo uvedla smrtno kazen. Premijer Orban je vam, predsednik Šulc, tudi obljubil, da bo mačarska spoštovala vse pogodbe in določbe. 30. aprila ste podali tudi izjavo za tisk s tem v zvezi predsednik Šulc. Če bi mađarska vlada sprejela korake za ponovno uvedbo smrtne kazni, naj povem, da bo komisija takoj uporabila vsa sredstva, ki jih ima na voljo za to, da poskrbi, da Mađarska ali pa katerakoli druga država članica izpolni svoje obveznosti, ki izhajajo iz evropskega prava in da spoštuje načela, ki se omenjajo v drugem členu. Niti ene sekunde ne bomo oklevali v takšnem primeru. Glede javnih posvo, posvetovanj, glede priseljevanja, to je druga tema. Mačarska je namreč najavila to vrstna javna posvetovanja. Komisija meni, da so javna posvetovanja sicer lahko pomembno orodje, s katerimi vlada in drugi organi prisluhnejo tudi mnenju javnosti, ko gre za razvoj politik. Ampak naj ponovim tisto, kar sem že prej povedal. Javna posvetovanja, ki temelijo na predsotkih, na zavajojočih vprašanjih in vprašanjih, ki vodijo v ustrezne odgovore glede migrantov, ne morejo predstavljati trdnih temeljev, pravičnih temeljev za sprejemanje odločitev. Migrante predstavljate kot grožnjo za življenje in službe, delovna mesta državljanov. To ni prav, kajti s tem spodbujate napačne predstave in predsotke. Ne smemo, ne moremo si zatiskati oči pred resnimi izzivi, ki jih včasih res prinašajo migracije tudi v naših družbah. Vendar, ko obravnavamo ta vprašanja, nikoli ne smemo izpred oči izgubiti svojih temeljnih vrednot, tudi potrebo potem, da se ohrani raznolika družba, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in enakopravnem obravnavanju vsakega posameznika. Evropska unija in države članice oblikujejo skupne odgovore na trenutne izzive. Evropa temelji na vzajemnem spoštovanju, solidarnosti, in odkritem in iskrenem sodelovanju. Potrebujemo politične voditelje, ki so pripravljeni pojasniti evropske politike državljanom na odprt, pravičen in uravnotežen način. Politiki morajo zagovarjati skupne temeljne evropske vrednote na odločen način. To je edini način, kako lahko skupaj napredujemo v Evropi. Komisija bo še naprej tesno spremljala razmere. Hvala lepa Evropskemu parlamentu. Izredno se vam zahvaljujem za stalno podporo, ki jo nudite pri teh pomembnih vprašanjih. Hvala lepa, gospod Timmermans. Sedaj pa gospod Weber v imenu ELS. Gospod predsednik, gospod premije, gospod pa predsednik komisije, kolegice in kolegi. Najprej naj se zahvalim gospod Orbano, da je prišel k nam. To kaže njegovo voljo, da si izmenjamo mnenja in tudi spoštovanje Evropskega parlamenta. Hvala lepa za to. Kot eh, skupina ELS smo pred pol leta želeli govoriti o škandaloznih dogodkih v Romuniji, ko je Ponta dejal, da 100 tisoč državljanov ni moglo sodelovati na predsedniških volitvah. Levica pa je dejala, da se o tem ni potrebno pogovarjati, da za Evropo to ni pomembno. Ja bi torej izrazil, da se že petič pogovarjamo o nazočnosti gospoda Orbana o Mačarski in to kaže na voljo e LS, da razpravlja o tem. Levica pa žal tega ne spoštuje. Naj povem tudi, da ko govorimo o Mačarski, se mi postavljajo nekatera vprašanja. Mačarska ima rast BDP 2,8 odstotka, 6,5 odstotno brezposobnost, torej zelo visoko rast ima, zelo nizko brezposobnost, veliko boljše kot levo vodene države v EU. In od leta 2010 je Viktor Orban bil poteren vedno z več kot 50 odstotki. In mislim, da to veliko ljudem na levici tukaj ne ustreza. Ta močna podpora za Viktorja Orbana. Toliko o analizi na mačarskem sedaj pa, kar se tiče težav. Govorimo o smrtni kazni danes. Za nas, kot je danes, je to velik dosežek v Evropi, da torej smrtne kazni ni več, da smo jo prepovedali in pregnali z naše celine. Zato je razprava o tej smrtni kazni škodljiva za nas kot Evropsko unijo. To zavračamo. Za nas ponovna uvedba ni spremljiva. In hvala lepa za pojasnilo Viktorja Orbana, da ne izvaja nobenih pobud v tej smeri, kaj ti sicer bi resnično škodovali Evropi. Drugič, pogovarjamo se o deležbi državljanov pozitivno je, da se Mačarska posvetuje svojimi državljani že tretjič. Vendar pa naj se dotaknem točke, ki jo je omenil gospod Timmermans. Namreč, ko se sliši mi v Budimpešti in vi v Bruslju, to stvarja ozrače, ki ni dobro. Tega tudi mi v ELS ne podpiramo. Torej, potrebno je paziti, kako se izražamo in če se izražamo tako, nam ni všeč v ELS. Sedaj pa gledam spet na levo stran parlamenta. Lahko se seveda pogovarjamo o formulacijah, vendar pa vsebini se moramo pogovarjati tudi, torej, da sistem beguncev v EU ne deluje, da smo dve tretjine, dve tretjine beguncev zavrnili in da smo jih morali potem pregnati iz Evropske unije, to je nekaj, kar moramo redno omenjati in to je upravičen o tem govoriti tudi na Bavarskem, kjer imamo zelo veliko beguncev z Balkana, z državami, kjer vodimo pristopne pogovore, pa vse se ne more zgoditi, da države kandidatke pošiljajo posilce za azil v Evropo. Torej, ta vprašanja, kolegice in kolegi, o tem moramo tudi govoriti in moramo vsebinsko tudi prisluhniti Viktorju Orbanu. Hvala lepa. <clears throat> Hvala lepa. V imenu socialdemokratov ima sedaj besedo predsedoči Pitela. Hvala, predsednik. Nacionalna posvetovanja o priseljevanju in terorizmu, kot da sta ta dva pojava med seboj povezana. Omenjanje smrtne kazni kot nekega odvračilnega ukrepa, potem provokacije glede tega, da je demokracija neliberalna. To so zadeve, ki jih je omenil tudi kolega Timmermans. Bom kar tu naredil piko, kajti to je zgolj del nedavnih izjav, ki jih je podal ministerski predsednik Orban. Naša razprava ni nastala zaradi tega, ker bi karkoli imeli proti predsedniku Orbanu ali ker bi nam bil antipatičen, zato ker prihaja iz druge politične družine, kot prihajam jaz. Ne gre za neke izračune ali zaradi želje, da bi dajali lekcije. Ministrski predsednik Orban je s temi izjavami presegal meje dostojnosti. Resnost teh izjav je zelo huda, tega ne moremo podcenjevati. Kolega Weber, problema ne rešite tako, da ga preložite na nekoga drugega, ki ima naprimer drugačno politično ozadje sam ne razpravljam o teh vprašanjih zaradi tega, ker je Orban iz ljudske družine. Vas spoštujem, vašo stranko spoštujem in z vami tudi sodelujemo. To, kar je izrekel, je nedopustno, ker je v nasprotju z vrednotami, ki jih Evropska unija brani. Zato bomo skrbno spremljali, kaj se dogaja. Občutek imam, da Na mačarskem ne gre za nek klasičen napad na demokracijo, gre za razvrednotenje demokracije preko banalizacije lete. Gre za prazno demokracijo, v okviru katere se lahko izreče karkoli in potem to zanika, lahko se omenja demokracijo in svobodo in to potem zlorabljajo za prazne, nesmiselne slogane. Gre za neko zmedo v državi in v takšni državi postane demokracija nizkorazredni spektakel. V takih okoliščinah pridejo na plan najbolj ekstremne sile, tudi fašisti, nacisti in ti bi nas morali skrbeti. Tisto, kar mene skrbi, so ne samo te zelo resne izjave, ampak to, kakšno klimo spostavljajo te izjave. V zadnjih urah je tudi prišlo do informacij o tem, da so v Budimpešti smrtjo grozili homoseksualnim ljudem. Mislim, da to razkriva še eno pomembno problematiko. Te, problem, te provokacije so tudi orožje za množično uničevanje na nek način. S temi izjavami želite mađarske državljane odvrniti od realnih problemih, s katerimi se sooča mađarska. Gospodarski, socialni problemi, resni, zelo globoki problemi. Zaključujem. Sam sem seveda naklonjen mađarskim državljanom. Spomnim se, ko je ministerski predsednik sicer spodkopaval verodostojnost Italije, ampak gospod Orban tega vi ne bi smeli početi. Mačarska je velika država, zasluži, zasluži si veliko več, ne more postati odr za odigravanje razno raznih igric, zgolj zaradi tega, ker boste s tem pridobili kakšen glas. Mislim, da bi morali, zato ker ste v Evropi, tudi spoštovati dostojenstvo svojih državljanov. Hvala. Gospe in gospodje. Opravičujem se. Spregledal sem vprašanje ki ga je nekdo želel zastaviti gospodom Webru. Sedaj vas bom vprašal nekoliko prepozno, ali dovolite temu kolegi, da zastavi to vprašanje. Gospod Aureli, prosim. Elnukur, frakcijo vezetur in tistelem ozem mu. Hvala lepa. Gospod Weber, spoštujem vas in vaše delo. Ste predsednik največje politične skupine v parlamentu. Kaj menite o tem stavku? Evropa ne obstaja. Imamo sistem evropskih institucij, ki sploh ne delujejo in sploh niso podobne tistemu, za kar so nastali. To ni več eh, skupnost vrednot. Torej, konec citata. Ne, to ni prišlo iz desničarskih ekstremističnih krogov. To je prišlo iz krogov Fidesa. Gospod Weber, kaj menite o tem? Ali resnično delate v tako zavoženi instituciji? Ne razumem pomena ozadja tega vprašanja. Seveda veliko težav imamo v Evropi, tudi v drugih političnih skupinah. Danes govorimo o tem, kako ravnati z Mačarsko in Na Mačarskem imamo opravka z državo, ki je gospodarsko ena vzornih držav. In to je država, kjer so državljani očitno zadovoljni svojo vlado, kajti sicer ne bi vlada dobila toliko podpore. Takšna so dejstva. Äh, so, völlig... Tako, da bo sedaj vse skupaj uravnoteženo. Gospa Galpelc se je javila med vašim govorom. Gospod Pitela, mislim, da tudi vi sprejemate vprašanje Kolegice, prosim, gospa Galpec. Igaziból, elnök úr, nem szerettem volna kérdést feltenni. Hvala lepa. Iskreno rečeno, gospod predsednik, nisem želela zastaviti vprašanja gospodu Piteri. Sedaj, ko pa ste mi dali besedo, pa bom, samo da bo ravnoteženo. O, no, se opravičujem, to je bila napaka pri nas, to je bil kolega Gal, ki se je javil. Meni pa so rekli kolegica Galpec, ker ste že dobili besedo, prosim, boste dobili besedo potem se lahko zmenite s svojim kolegom. Prosim, prosim, nadaljujte, nadaljujte, prosim. Köszönöm szépen, mégis csak folytatom. Hvala lepa, torej bom nadaljevala. Zadeve postajajo nekoliko bolj zapletene. Gospod Pitela, kaj mislite o gospodu Timmermansu, ki nam je pravzaprav grozil? Dejal je, da bodo uporabili drugi člen. Gospod Pitela, mar niste za odprto javno razpravo o naših težavah? Imate seznam, kaj moramo storiti, če ga imate, mi ga prosim dajte, kaj ti potem bom vedela, v kakšnem parlamentu delam. Ne moramo niti govoriti o smrtni kazni, je to tabu? Ne moremo govoriti o težavah priseljevanja, je to tudi tabu? O čem pa sploh še lahko govorimo? Kje je ta seznam tabujev? Ma, ja, draga kolegica kaj si mislimo, Timmermans lahko vam takoj povem. Timmermans je oseba, ki jo izjemno cenim, občudujem ga, do njega imam prijateljski odnos in mislim, da je res hvale vredna oseba. Mi ne želimo banalizirati vseh teh zadev. Tudi o priseljevanju se lahko seveda pogovarjamo. Problem, o katerem danes govorimo, pa je, ta, da nekdo postavlja pod vprašaj temeljne vrednote Evropske unije. Med drugim to, da se ne izvaja smrtne kazni. Odprava smrtne kazni, to je temeljno načelo Evropske unije. Če vodja vlade, ki ni kar tam nek državljan, ki sredi ulice govori o nečem, pravi, da želi odpraviti smrtno kazen, oziroma da želi ponovno vesti smrtno kazen, potem nas to mora skrbeti. Če vodja vlade ali države, članice Evropske unije omenja neliberalno demokracijo, mislim, da bi nas moralo to skrbeti, kajti to ne reče kar nek posameznik nekje v baru, temveč vodja vlade. Hvala lepa, gospod Pitela. Nekaj pa moramo ugotoviti. Ko podpredsednik Evropske komisije ugotovi, da bi v primeru kršitve pogodbe drugega člena uvedel postopke, je to samo ugotovitev, to ni grožnja. Tako da gospa Galpelc tega izraza ne morem sprejeti. Sedaj pa imenu EKR gospod Krkop. Uh, uh, predsednik, podpredsednik, premijer kot eh, člani Evropske unije smo se zavezali demokratičnim načelom in pravicem. Poslanci v Evropskem parlamentu lahko izražajo različna mnenja, politična, ideološka. To je platforma za pregled in razpravo, včasih za iskanje rešitev. Vendar pa, kdaj je Evropski parlament postal tisti, ki obsoja tiste, ki menijo, imajo nekoliko drugačna stališča. Lahko govorite o temeljnih pravicah, lahko govorite o notranjem nadzoru izvajanja pogod, vendar pa zahteva za to razpravo je, kar je. Levica v parlamentu spet skuša ogrožati desno sredino, ker pač nekateri govorijo o stvarih, ki jim ne ustrezajo. Države članice lahko govorijo o temah, tudi tistih, ki morda niso na seznamu, ki so že naprej odobrene, gospod Pitela. In zakaj mora potem parlament vedno govoriti o nekakšnem sporu med Evropskim parlamentom in določeno državo članico? To meče madež na Evropski parlament in tudi na državo članico. Mi ti moramo partnerji, ne pa nekdo, ki nadzoruje drug drugega. Mačari si ne želijo, da bi temeljne soboščine zreducirali samo na to, da se sedaj izmenjujemo obtožbe med Evropskim parlamentom in Mačarsko. Komisija mora poskrbeti za spoštovanje pogodb. Mi smo tudi že imeli razpravo v odboru Libe. Tam imamo veliko razprav, upravičeno v taki obliki. Vendar pa sam se sprašujem v tem kontekstu, zakaj smo danes tukaj, zakaj imamo to razpravo To je razprava, gospod predsednik, ki ni dobra za nikogar. Kirkhope is skipped. Uh, Mr. Kirkhope, there is a... Gospod Kirkhope, vprašanje gospoda Niedermüllerja. Dovolite, prosim. Hvala lepa. Čisto na kratko, gospod Kirkhope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 Mačarov in premijeja. Pač sami so povedali ali podpirajo premijeja, ki ga imajo. Hvala lepa. Sedaj po imenu Alde, kolegica Intfeld. Uh... Hvala lepa. V nazočnosti premijeja Viktora Orbana, kar je zelo dobro, bom spregovorila in upam, da ne, ga ne bom razočarala in govorila preveč o njem, kajti ta razprava ni o njem. Ne, izjava sveta kaže na moralni bankrot sveta in da ste popolnoma odmaknjeni od pogodb. Uh, in da, kolegi, razprava o smrtni kazni lahko imamo in lahko je zelo kratka. Popolnoma jo zavrača moja skupina, jo popolnoma zavrača. V Evropi za njo ni prostoran, pa tudi ne v Egiptu in tudi nikjer drugje po svetu. Konec razprave. Vendar pa razprava o smrtni kazni nas samo odvaja od vprašanja, ki je pomembno. To je ta vprašalnik in to je politika vlade, ne samo mnenje nekoga. Kaj bo torej komisija storila? Ali bo komisija naredila pravno analizo združljivosti z listino o temeljnih pravicah in ali ste preverili, kako je, če je to v skladu z zino politiko Evropske unije? Komisija ima dožnost ukrepati. Strinjam se z vami, ste kritični, da pa pričakujem še več. Kar se tiče ELS, prisluhnila sem gospodu Webru in za me je vse popolnoma jasno. Morda izbirate kritične besede, vendar pa podpirate Orbana in njegovo politiko. To je vaša pravica, vendar pa ljudje morajo vedeti, kakšno je stališče ELS. Sedaj ni več dvoma in naj bom jasna, Alde zavrača politiko gospoda Orbana in njegove vlade. Razmere na mačarskem samo izpostavljajo nujno potrebo po mehanizmu za nadzor demokracije, pravne države in človekovih pravic v vseh državah članicah. Tukaj se strinjam z vami, gospod Weber. Potrebujemo mehanizem za zapolnitev verzeli med slabimi pravnimi instrumenti in eh, jedrsko opcijo sedmega člena po drugi strani. Zato moja skupina Alde pripravlja pakt za demokratično upravljanje in tudi druge skupine, mislim, da razmišljajo o tem, kako bi nadzorovali temeljne svoboščine. Gospod Timmermans, dejali ste, da pravna država temeljne svoboščine ne morejo biti merjene in kvantificirane. Jaz pa mislim, da jih lahko. In parlament mora skupno pripraviti predloge za tak mehanizem. Upam, da bo komisija to podprla. Hvala lepa, gospa Intfeld, prekinja predsednik, gospa Intfeld. Hvala lepa. Gospa Intveld, kolega Elrich vam bo zastavil vprašanje. Se strinjate, da? Prosim. Hvala lepa. To je moje prvo vprašanje ta teden za vas. Popolnoma zavračate smrtno kazen v EU. Totalno jo zavračate. Ma to pomeni, da ne verjamete v polno demokracijo, kaj če bi parlament glasoval za povenitev smrtne kazni na demokratičnih volitvah, bi potem še vedno dejali, da to ni dovoljeno v EU? Zelo jasno je. Če bi katera koli od držav v Evropski uniji želela, želela ponovno uvesti smrtno kazen,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 slišimo iste pripombe iz dvorane. Nedvomno bo gospod Orban rekel, da tudi drugi v Evropski uniji kršijo človekove pravice, ne glede na to, kakšna je politična barva vlade v državi. Prav ima. Posod v Evropski uniji vlade izkoriščajo populizem. Tu ne gre za levo-desno razpravo. Vendar je Mačarska kot neka slaba zgodba, kot nek skupek stvari, ki jih ne smemo početi. Od razprave, ki je potekala oktobra, je Amnesty International povedala, da se na mačarskem izvaja represija. Poleg tega se sovražni govor proti LGBT, prosilcev za azil, brezdomcem, judom in homoseksualcem povečuje. Potem je tu še ta slavni vprašalnik, ki povezuje imigracije in terorizem. Potem so tu še izjave glede smrtne kazni. Pa tu ne gre zgolj za takšne predloge ali izjave. O tem smo razpravljali tudi v odboru Libe. Maja lani je gospod Orban rekel, da bi ponovna uvedba smrtne kazni morala biti nacionalna pristojnost. Kot da državljani ne bi znali delovati brez smrtne kazni, jo je treba res nujno uvesti. Člen 7 je jasen, ampak težko ga je izvati, niti nima. Ni izvajati niti nima odvračilne funkcije. Biti moramo učinkoviti, ukrepati moramo, pa ne samo na mačarskem. Kajti, če tega ne storimo, ne vem, o čem je spoh smisel drugega člena naše pogodbe. Hvala lepa, gospa Veržija. Sedaj pa v imenu zelenih, predsednica Harms. Hvala lepa, predsednik. Skoraj vse je že bilo povedano. o tej novici z Mačarske, ki nas je vse v EU prizadela. Najprej temu nisem mogla verjeti in ko sem potem spremljala razpravo o smrtni kazni na Mačarskem, sem se spraševala, ali je sploh možno, da dan danes, leta 2015, eden od premijejev ene od držav Evropske unije bi bil pripravljen spet uvesti smrtno kazen. To je torej vprašanje, ki vam ga želim zastaviti. Tako kot so dejali že predhodniki, to bi bil konec članstva v Evropski uniji. Druga tema. Vprašalnik glede begunske politike. Stil tega vprašalnika, formulacije, to je nekaj, kar ne more biti prispevek temu, da bi to velikansko težavo beguncev v Evropski uniji, tega se moramo letiti skupaj, rešili. To je enostavno prispevek goni proti nekomu. To ni prispevek k rešitvi. Včasih smo v Nemčiji uporabljali pojem zastrupitve vodnjakov, vode v vodnjaku za to. Zelo ste se odmaknili od načela Evropske unije s tem in zato ne govorimo o samo Mačarski in Viktorju Orbanu, govorimo o nas samih. Kaj pravzaprav to pomeni, če se išče v državah članicah distanca do temeljnih svoboščin. Kajti članstvo v Evropski uniji je zaveza, da se spoštuje te temeljne svoboščine, vrednote, glede katerih smo se dogovorili. Enostavno ni predstavljivo, da bi projekt Evropske unije lahko deloval, ne da bi spoštovali temeljne svoboščine in to v celoti. Interesna politika, kjer postavimo v spredje gospodarstvo nacionalističnih težen pa ne, to po mojem mnenju lahko hitro vodi do konca Evropske unije. Po mojem mnenju je prav, da Evropska unija se jasno izrazi pri tem, za razliko od latvijskega predsedstva. Evropska unija mora glede na razprave, ki jih je imela Vivian Reding eh, z veliko državami članicami, ne samo z Viktorjem Redingom, ko je šlo za svobodo izražene in to temelji na poročilu tovareš, da to tudi storimo. Torej, katere mehanizme potrebujemo, da bi odločno zagovarjali naše mehanizme, ne samo kar se tiče gospodarstva in proračuna. Kako bi lahko v Evropi uveljavili to, da bodo vrednote, ki smo jih vzpostavili in ki pomenijo konec barbarstva v Evropski uniji, da bomo te vrednote na dolgi rok zagotovili našim državljanom. Pravica do demonstracije v Španiji. Takrat sem pomislila kar na nekaj stvari, ko sem to prebrala. Potem smo slišali tudi še o Spa Harms. Nimate več časa za govor. Torej, zelo sem zaskrbljena. Skrajni čas je, da nekaj storimo za naše vrednote. Hvala lepa, gospod Harms. Gospod Harms, tudi vi boste dobili vprašanje. Gospod Krasnodempski, prosim. Panie przewodniczący, chciałem się spytać panią Harms. Hvala lepa, predsednik. Rad bi vprašal, gospod Harms, tako lepo ste govorili o vrednotah in ste se tudi navezali na priseljevanje. Zakaj ne slišimo v parlamentu tako čustvenih besed glede tega, kar se dogaja v Nemčiji v zadnjih mesecih? Imamo pravka z veliko primeri, ko so zažigali hiše beguncev. Veliko protestov je bilo v mestih v Nemčiji. Veste, kakšne so razmere v Nemčiji in eh, veste tudi, do kakšne mere vlada nestrpnost v Nemčiji do priseljencev. Pa ni volje, da bi se pogovarjali o razmerah v Nemčiji ali Franciji. Z Mačarsko pa se ukvarjamo. Če spremljate razprave v Nemčiji, potem boste videli, da je to zelo pomembna tema. In vsi ti zločini, ki se dogajajo, se skušajo preiskati z vsemi možnostmi, zakonskimi možnostmi. Istočasno pa Nemčija podpira zamisel kvot prepozno, ampak podpiramo torej sedaj to stališče kot Nemčija. Naj povem še nekaj na to temo. Še prav posebno pri begunski politiki. Gospa Harms, ne boste sedaj podaljševali svojega časa za govor. Odgovorili ste, hvala lepa, to je to. Tako, sedaj po imenu EFDD, gospa Ferrara na dnevni red ste uvrstili smrtno kazen pravite da liberalne države ne delujejo da niso uspešne da neuspešno izvajajo demokracijo to so samo zadnje izjave ministerskega predsednika Orbana, ki dopolnjujejo tudi njegove izjave za tisk, ki potem spodkopavajo tudi delovanje ustavnega sodišča in pravosodnega sistema nasploh. Poleg tega pa je Orban sprožil še šokantno javno posvetovanje, v okviru katerega meče predsotke na imigrante. Reči je treba dovolj, spoštovati je treba temeljne človekove pravice, ki so del DNK Evropske unije. Države članice so k temu pristopile ne samo ob vstopu v Evropsko unijo, temveč morajo te vrednote načela spoštovati tudi potem. Ne more ti se kar tako oprati vesti na enak način kot noji, ki zakopljajo glavo v pesek in se delajo, da nič več ne obstaja. Mislim, da je res treba spoštovati to, kako se izvajo temeljne pravice v vsaki državi, tudi v Mačarski. Sem poročevalka za temeljne pravice, zato sem predlagala, da se vzpostavi mehanizem, ki bo zagotovil višjo raven varnosti in zaščite na tem področju. Evropska unija potrebuje proaktiven akcijski načrt, ki bo zajemal tudi ustrezne ukrepe, s katerimi bomo lahko zagotovili vse temeljne pravice in vsa temeljna načela, ki se omenjajo v listinah in konvencijah. Potrebujemo morda tudi podatkovno zbirko o tem, kako se človekove pravice izvajajo v vsaki državi članici. Razširiti moramo tudi področje pravosodnega sodelovanja v Evropski uniji, tudi ko gre za kazensko pravno sodelovanje, ko gre za spremljanje tega, ali država res deluje kot pravna država. Ne smemo dopustiti, da takšna tveganja, ki smo jim priča, postanejo dejanske kršitve. Temu smo sedaj priča na Mačarskem. Danes ne govorimo o nekem naivnem politiku, ki podaja izjave, ki potem izpohtijo v zraku. Mislim, da bi morali predvsem poskrbeti za to, da ne bi na Mačarskem prišlo do prikrajanja ustave, ki bi ustrezala populizmu ministerskega predsednika. Evropa se ne sme več zatiskati oči, se ter bo prepozno. Hvala. Hvala lepa, gospod Ferrara. Gospod Zajer vam želi zastaviti vprašanje hvala lepa hvala gospod predsednik čisto kratko vprašanje zakaj je tako šokantno če pride do javnega posvetovanja o pomembnem vprašanju na primer vprašanje priseljevanja zakaj ne bi madžari smeli imeti besede pri tem Tisto, kar je šokantno, ni to, da so se oblikovala javna posvetovanja kot takšna, no, na vse zadnje so instrument demokratičnosti, ampak problem je, da se javna posvetovanja oblikujejo v času, ko se pogovarjajo v tej isti državi tudi o uvedbi smrtni kazni. Namreč, kot da se ponovno uvaja politika oko za oko, zob za zob temeljne pravice in svoboščine treba spoštovati, kajti to je bistvo obstoja Evropske unije. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Balco. Hvala lepa, gospod predsednik. Ko sem na dnevnem redu videl, da bomo govorili o razmerah na mačarskem, nisem vedel zakaj. Sem predstavnik Jobika, stranke Jobik, in nisem bil priča prav ničemor, kar bi upravičilo to točko na dnevnem redu. In kaj ste dokazali? Dokazali ste, da Evropski parlament ne spoštuje pravic, ki jih zagovarja, pravice do svobode izražanja. Zakaj ne bi smeli imeti razprave o priseljevanju v državi članici? Zakaj ne smemo govoriti o tabujih, če si družba tega želi. Vi nam želite predpisati, kaj mora vlada vprašati, če želimo državljanom zastaviti vprašalnik. Milijardo forintov bi lahko porabili tudi drugače, seveda, ampak to ni glavno vprašanje. Če Urbanova vlada sledi poti, po kateri se je Mačarska spustila po sprejetju Lizbonske pogodbe, potem težav ni. Fides sledi tej poti kot eh, član skupine ALS. Predsednik Barozo je gospodu Orbanu po mađarskem predsedovanju Evropskemu svetu dejal, da je Mačarska upravila dobro delo, da so dosegli rezultate, na katere so lahko ponosni. Vendar, samostojnost je za Mačare zelo pomembna. Še posebej ko ste rekli, da je integriteta Ukrajine tako zelo pomembna za Evropo. Hvala. Herr Balco, es gibt. Gospod Balco, gospod Vjoti vam želi zastaviti vprašanje ali sprejmete vprašanje. Izvolite. Eh, Hvala lepa, gospod Balco. Nekdani poslanec Georgi Gjura zaživa, se upravičujem za to izgovorjavo ki prihaja iz vaše stranke in ta je fizično grozil mladi deklici samo zato, ker je aktivistka. In od julija ta aktivistka živi z grožnjo, ki ji preti po življenju. In nekdo je zahteval celo, da se jo ubije in zato je razpisana celo nagrada 10 tisoč evrov. Zanima me, kako boste preprečevali to vrstne grožnje. Hvala lepa. Petar Balco. Gospod Balco, izvolite. Hétfőn lehet, hogy ön itt a napirend vit. Na, no. morda. Želite povedati, da v Jobiku grozimo homoseksualcem in gejem na mačarskem. No, to sem preučil in to se ni zgodilo. Ne vem, kje ste to slišali, ne vem, kje ste to prebrali, ampak Jobik na mačarskem še nikoli ni nikomor grozil na tak način. Morda smo rekli, da je odkrita propaganda za geje nekaj, če kar nam ni všeč, ampak prav gotovo nismo nikomor, nikoli grozili. Hvala lepa, sedaj pa dobi besedo gospod Orban, samo še eno pojasnilo. V prvem krogu ste dobili veliko možnosti modrega kartona, v drugem krogu tega ne bo. Imeli bomo postopek pritegnite pozornost predsednika kaj te drugače nam bo zmanjkalo časa. Sedaj pa, gospod premije Orban, izvolite. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje, danes sem tukaj zato, ker obravnavate razmere na mačarskem. To je moja država. Vedno mi je v veselje in v čast videti, da razpravljate o razmerah na mačarskem. Če je mačarska na dnevnem redu, potem seveda moram priti k vam, da spregovorim v imenu mačarske in mačarov. Mačari so na referendumu sprejeli pristop k Evropski uniji in na to odločitev smo še vedno ponosni. Ponosni smo, da smo država članica Evropske unije. Danes smo tukaj, ker se mi zdi logično, da smo tukaj. Tu smo, zato ker eh, bi nas Evropa morda lahko vprašala, kako smo prišli tako daleč na Mačarskem v zadnjih letih, kako smo lahko toliko dosegli. Včasih smo bili 21 od 28 držav članic v kategoriji rasti BDP, sedaj smo na drugem mestu. Nacionalni dolg smo zmanjšali z 8, 85 na 75 odstotkov in 7 odstotno stopnja brezposelnosti imamo in čez tri leta upamo, da bomo imeli polno zaposleno delovno silo. No, ampak, gospe in gospode, niste želeli govoriti o tem, kolikor vem, želite govoriti o razmerah na mačarskem zato, ker želite govoriti o političnih vprašanjih in o priseljevanju. Kar zadeva politične vprašanja, vam lahko povem, da. Je mađarska država članica, ki je bila največkrat predmet preučitve ali ravna v skladu z prav, načeli pravne države. Pravna država, javni red in mir in tako naprej, to so vprašanja, ki so skupnega interesa za nas vse in so tudi zelo pomembna. Iskanje pravih odgovorov nam bo dalo tudi odgovor na to, kakšno unijo bomo predali svojim otrokom. Kako pa sedaj Mačarska pride na dnevni red? No, Mađari pač eh, jasno govorimo o težkih vprašanjih. Ne plešemo kot mačka okrog vrele kaše, ampak eh, govorimo o smrtni kazni, govorimo o priseljevanju tako, kot je treba, odprto in neposredno. Politični diskurs je način za iskanje rešitve in če bomo postopali napačno, ne bomo našli rešitve. Mačari si želimo, da bi Evropa ostala kontinent evropejcev in želimo si, da bi Mačarska pripadala Mačarom. To so mnenja, ki so združljiva z načali Evropske unije in tudi z zamislimi ustanovnih očetov. Ločevati je treba med prostim pretokom delovne sile v okviru Evrope in med tistimi, ki želijo priti v Evropo od zunaj. Prav tako je treba ločevati med priseljenci in med eh, tistimi, ki iščejo delo. Nekateri pač preprosto samo iščejo lepše življenje. Gospod eh, prvi podpredsednik Timmermans na mačarskem žal ne moremo dati služb vsem tem priseljencem. Tako pač je in o tem moramo odkrito govoriti. Gospodarsko priseljevanje je vprašanje, ki ga želimo obravnavati na svoj način. Mačarska lahko v okviru Evropske unije obravnava vprašanje gospodarskega priseljevanja. Gospe in gospodje, prepričan sem, da je predlog Evropske komisije absurden meji celo na norost. Po našem mnenju je zelo nevarno, če rečemo, da držav ni, odprimo vrata, vsi so dobrodošli v Evropo. Dejstva pa so jasna, priseljevanje je velik problem, velik izjiv. V primerjavi z letom 2010 je število priseljencev trikrat više. V zelo kratkem času se je številka še za 20 krat povečala če si pogledamo število nezakonitih prestopov meja. O tem moramo govoriti odkrito in razmisliti moramo o spremembi trenutnih pravil, trenutnih dogovorov. Države članice morajo dobiti nazaj pravico, da zaščitijo svoje meje. To bi bilo praktično in izvedljivo. Popolnoma noro je, da predlagamo, da bi sprejeli vse priseljence v Evropo in da bi potem uvedli kvote za porazdelitev teh ljudi po državah članicah. Dragi poslanke in poslanci, kvote bodo pomenile le, da bo v Evropo prišlo več ljudi. To je spodbuda za trgovce z ljudmi in eh, ljudje bodo dobili spodbudo naj poskušajo prečkati sredozemlje, ne glede na ceno. Mislim, da to je vprašanje, ki bi ga morali obravnavati na nacionalni ravni. Zelo sem vesel, da o tem govorimo. Namesto kvot bi morali omogočiti, da se države članice same odločijo. Mačari želimo pravico, da se sami odločamo, ali želimo priseljence ali ne. Mi smo krščanska vlada in. Uh, pravi prosilci za azil so dobrodošli, ne pa kar vsi povprek. Gospodarski priseljenci pač niso prosilci za azil, želijo pač lepše življenje. Nezakonit prestop meja je kaznivo dejanje in boriti se moramo proti temu. Mačarska mora zaščititi meje in ravnati v skladu z načeli pravne države. Ne želimo si postati destinacija za nezakonite priseljence. Nekatere države se bodo morda odločile, da želijo imeti priseljence, da želijo obravnavati to problematiko. Njihovo odločitev spoštujemo in zato smo sprožili to javno posvetovanje o priseljevanju. Mislimo, da je pošteno, da državljane vprašamo, kaj menijo o tem. Eden od poslancev je. Yeah omenjal javno posvetovanje o smrtni kazni. Tukaj gre za nesporazum. Javnega posvetovanja o smrtni kazni ni. Nič v tej smeri se ne dogaja. Mačarska ni podpisala nobenega sporazuma o tem, o čem lahko govorimo in o čem ne. Ne spomnim se, da bi podpisal kak eh, sporazum o tem, o čem lahko imamo javno posvetovanje in o čem ne. Sporazumov v zvezi s tem ni. Pristopna pogodba med Mačarsko in Evropsko unijo ne vključuje nobenih določb o tem, o čem je mogoče govoriti in o čem ne. Mislim, da bi vsak, ki nam bo poskušal usiliti teme, o katerih lahko govorimo, dejansko kršil pogodbe ustanovnih očetov. Število prošen za azil je na mačarskem zelo visoko in mačarska je na tretjem mestu, če se to primerja po BDP-ju. In če se to primerja po številu prebivalcev, pa smo na drugem mestu, takoj za Švedsko. Po našem mnenju Evropska unija ne namenja dovolj pozornosti Zahodnemu Balkanu. V zadnjem letu je bilo uloženih 43 tisoč prošen za azil, 24 tisoč so jih uložili samo kosovski Albanci. Sodelovati moramo z ljudmi in se boriti proti nezakonitemu priseljevanju. Ukrajinski konflikt je prav tako nekaj, kar eh, bo predstavljalo velik izziv. Kar zadeva smrtno kazen, ne moremo tlačiti glave v pesek, ne želim si živeti v srednjem veku, ko obstajajo tabu teme, o katerih se ne govori. Ne gre za smrtno kazen kot tako, gre za razpravo o svobodi izražanja in svobodi misli. Mislim, da bi morali govoriti o smrtni kazni, ampak vse spremembe morajo biti v skladu z evropskimi določbami in seveda v skladu z ustavnimi določbami mačarske. Vse pač ni zapisano v kamen, to niso neka božja dejanja, pravila so pravila ljudi in pravila, ki jih sestavijo ljudje, je mogoče spremeniti. Tako pač je, gospod in gospodje. Ne glede na to, kaj menite vi, je to vaše mnenje. Lahko ste komisar, filozof, premije, predsednik stranke, karkoli že, vaše mnenje je pač vaše mnenje, mnenje enega državljana. To ni neka božja resnica, gre za mnenje posameznika. Zato smo mi vedno za svobodo in borili se bomo za urednoto svobode izražanja in svobode misli. Hvala ganz sicher gibt es keine göttliche. No, prav gotovo ni nobenih božjih dejanj v pogodbah. Ampak ena zapoved pa vsekakor velja, to je ne ubijaj. Das Wort hat der González Pons für die Gospod González Pons. Muchas gracias. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje, cenjene kolegice in kolegi. Ene skupine so želele, da se opravi razprava v parlamentu tudi o Mačarski. Mi ne nasprotujemo temu, da bi obravnavali karkoli v parlamentu, katerokoli tematiko, nasprotujemo pa temu, da bi iz političnih razlogov stigmatizirali eno držav. Najprej povem, da skupina ELS meni, da je smrtna kazen zadeva, o kateri ne bi smeli sploh več razpravljati. Namreč glede smrtne kazni so stvari jasne. Demokracija, temeljne človekove pravice, to je tisto, kar podpiramo in upam, da smo kot državljani Evropske unije pustili za seboj vse slabo. Nobenega dvoma ni, da bo Mačarska spoštovala tudi listino temeljnih pravic Evropske unije, ta izredno prepoveduje smrtno kazen. Dovolite mi, da se tudi zahvalim ministrskemu predsedniku Orbanu, ker je danes prišel sem, ker je nagovoril parlament in kjer je tudi zagovarjal svoja stališča pred vsemi nami. Gospe in gospodje, priseljevanje je velik problem, zelo velik problem, ki ga moramo politiki reševati z veliko mero skrbnosti. Vsi smo proti ksenofobiji, vsi smo proti rasizmu, smo proti kulpabilizaciji Brusla. Mađarska ni edina država, kjer ksenofobija in rasizem rasteta. V porastu sta povsod v Evropi. Mađarska ni edina država, kjer raste tudi euroskepticizem. Euroskepticizem raste v celotni Evropi. Zmotili bi se, če bi menili, da je mađarski problem problem, ki je pravzaprav evropski problem. Politični diskurzi proti priseljencem politični diskurzi prot, proti Evropi se vrstijo v Združenem kraljestvu, Franciji, Španiji, Italiji, Nemčiji, povsod po Evropi. Tako da tu ne gre za vprašanje krivde mačarske, gre za vprašanje naše lastne krivde, ker nismo bili zmožni poskrbeti za to, da evropski projekt skupaj s svojimi vrednotami vsi v Uniji spoštujemo. Ta parlament ni bil oblikovan zato, da bi sodil katerikoli državi članici. Če bomo iz Evropskega parlamenta sodili neki državi, lahko storimo napako, ki bo spodkopala temelje Evropske unije. Hvala lepa. Sedaj pa za socialiste, gospod Nidermore. Sepem, šurajim, gospod in gospodje, gospod predsednik. Morda vam bo to zvenelo nenavadno, ampak povedati moram, da nisem zadovoljen, da je mačarski premije tukaj med nami. Nisem zadovoljen, zato ker vedno, ko pride k nam, govorimo o sramotnih politikah njegove vlade. Te politike potem mečejo slabo luč na mojo državo. Premije je Mačarsko predstavil kot ksenofobno državo. Povem vam lahko, da moja država ni takšna. Ta vlada vedno nasprotuje temeljnim načelom Evropske unije. Načelom, na katerih temelji Evropska unija. Neliberalna demokracija, avtokratične politike, uspešnost avtokratičnih sistemov. Razprave o demokraciji, ki jih je naš premijer označil za navadno sranje. Razprave o tem ni. Mačare se zavaja. Seje sovraštvo in zakaj? Zato, ker mačarska vlada išče glasove skrajne desnice. njihovi izvirni voljivci jih zapuščajo, zato sedaj iščejo glasove na skrajni desnici. Vendar Evropska unija teh politik ne more sprejeti. Politika Mačarske ni tista, ki bi jo morali sramotiti. Gre za politiko mačarske vlade. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za Alde, predsednik Verhofstadt. Hvala lepa, gospod predsednik. Želel sem najprej slišati gospoda Orbana in se potem javiti k besedi. In povedati vam moram, da tukaj samo še nadaljujem z provokacijami, ki smo jih slišali v zadnjih mesecih. Tako na mačarskem, kot tudi zunaj. Neliberalna država, to je bila prva provokacija. Sredi krize z Ukrajino je sklenil energetski dogovor s Putinom. To je druga provokacija smrtna kazen, tretja provokacija in ni treba spremeniti mnenja, gospod Orban, ampak 1. maja, 1. maja ste na javnem radiju na mačarskem dejali, da dejansko želite poskrbeti, da se bo vsaka država članica lahko sama odločala o ponovni uvedbi smrtne kazni. In sedaj prikimavate, pa je evropsko vprašanje, To ni vprašanje držav članic, to je vprašanje Evropske unije in evropske civilizacije. In na koncu še nekaj. Spet, spet prikimavate. Spet provokacija. Vi pravite pač, da gre samo za nacionalno posvetovanje. Nacionalno posvetovanje? Je to nacionalno posvetovanje? Preberite, kaj piše. Preberite vprašanja. Vprašanje sedem. Ali bi podprli mačarsko vlado pri uvedbi strožjih pogojev pri priseljevanju v primerjavi z slabimi politikami Bruslja? Torej, Bruselj je kriv. To je neverjetno, to je, to je res neverjetno. In tretje vprašanje. Nekateri menijo, da Bruselj slabo obravnava priseljevanje in da to povečuje terorizem. Torej, Bruselj in Evropa sta kriva za povečevanje terorizma. In vi temu, prikom, pri, temu prikimavate. To je nacionalno posvetovanje? Ne, to so retorične vprašanja. Odgovor je že upr, vključen v vprašanje. In še nekaj. Če napadate priseljence, lepo prosim, da pomislite na mačarske begunce, ki so pobegnili iz države, ko so leta 1956 pobegnili pred komunisti in kako smo jih mi drugi sprejeli z odprtimi rokami. Hvala lepa, sedaj pa za zelena gospa s Argentini. Ja. Eh, eh, Samo trenutek pred tem krogom sem povedal, da ne bom dopuščal več modrega kartona, morda vas ni bilo tukaj. Torej, gospa Sargentini, izvolite. Gospod predsednik, besede so lahko kot naboj in vsi smo politiki. Kot politiki pač delamo z besedami. To, kar je rekel gospod Orban, so dejansko naboji, ki jih strelja proti nam. Ne želim, da bi prikrivali resnico, ampak če so besede naboji, potem se morajo ljudje odzvati. Ne samo z besedami, ampak z dejanji. To je tista nevarnost, ki jo vi omenjate, sedaj, ko se poigravate s temo smrtne kazni. Izvedli ste tako imenovano javno posvetovanje to, kaj menite o priseljevanju, da ne bi smeli odpreti vrat za priseljence in tako naprej. S tem provocirate, provocirate in iščete agresijo. To je zelo neodgovorno za premijeja neke države. Hvala. Sedaj pa gospod Majer. Ja, dankeschön. Dankeschön, Hvala lepa, predsednik. Dejal bi, predsednik. Uh, če želite podati politično izjavo, potem to storite tukaj, iz dvorane, ne pa z predsedniškega pulta. Naj pa povem nekaj. Prepoved smrtne kazni je za nas nesporna, ampak o čem pa govorimo pravzaprav danes tukaj? Spomnite se na to. Govorimo o nečem, kar se ni zgodilo, kar nikoli ni bilo načrtovano. O tem govorimo. Zato mislim, da je to histerična reakcija, še prav posebno levice parlamenta. V bistvu gre vam na drugi strani za nekaj drugega. Gre za to, da vam desna vlada ni všeč in vam ne ustreza. Za to gre in to je tisti pravi škandal, če me vprašate. Pa to ni prvič v primeru Mačarske, da govorimo o tem, da se želite umešavati v zadeve soverene države. Soseda Avstrija in kot Avstrijec, ki ima slabe izkušnje s takimi umešavanji, vam moram povedati, pustite to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 je ista kot prejšnje razprave. Gre za pogovor med gluhimi. Ne prisluhnemo drug drugemu. Gospod Frhofštat ni želel prisluhniti pripombam gospoda Orbana, da smo mi, krščanski demokrati, da so naša vrata odprta tudi za prosilce za azil. Te izjave sploh niste želeli slišati. Omenili ste begunce iz leta 1956 mislim, da je to politično motiviran sovražen govor. Gospod Verhofstadt, vi pravite, da ste demokrat. Govorite o vprašanjih, ki se omenjajo v tem vprašalniku, ki je namenjen javnim posvetovanjem vsakemu mačaru vprašanja, ki so zelo pomembna. Naprimer, naj imamo strožja pravila glede česa. Kako je to protidemokratično? Vem, da so to retorična vprašanja in jih spoh ne boste slišali, tako da niti ne pričakujem odgovora z vaše strani. Ampak tu gre dejansko za pogovor med gluhimi. Vsi tisti, ki nas napadate, razumem, da ste nekdanje kolonialne sile, da je kultura izrekanja dobrodošlice imigrantom pri vas drugačna. Na Mačarskem so razmere nekoliko drugačne. Mi nismo nekdanja kolonialna sila. Vi ne veste, kako je pri nas, če se na mejah pojavi tisoče oseb in ne moreš niti razlikovati, ali gre za prosilce za azil ali za gospodarske migrante. Mačarska je za švedsko tista država, ki sprejme največje število prošen za azil. Mi si želimo uporabiti svoje izkušnje tudi pri oblikovanju politik. Ne vem, v čem je problem. Vidim, da odkimavate, ampak zanima me, kaj sem sedaj napačnega rekel. Pred 20-30 leti ste sprejeli napačno odločitev na področju migracijske politike. Mi ne želimo ponoviti te napake. Naša kultura je drugačna, naša tradicija je drugačna, zato moramo biti bolj skrbni pri sprejemanju odločitev. Preprečiti je treba ksenofobijo. Miroljubno sobivanje je ključnega pomena v Evropi. Zato moramo tudi ustvariti pogoje, ki bodo omogočili miroljubno sobivanje. Hvala lepa v imenu SND, gospod Weidenholzer. Ja, minister. Predsednik, ministerski predsednik, skoraj da bi lahko dobili vtis, da ste dali sporne izjave samo zato, da bi se lahko pojavili v Evropskem parlamentu. Take nastope potrebujete. Koma ste se javili besedi in provocirali, sedaj spet slabite to, kar ste dejali. Ste torej mojster približnih izjav in spreminjanja izjav, vendar pa to ni tak odr Evropske parlament. Mi pričakujemo odločne izjave. Kaj resnično menite o EU? Kaj boste storili? da bi se borili proti nevredno visoki stopni korupcije v vaši državi. In kako si razlagate, da toliko Mačarov dela v drugih državah Evropske unije? Kaj boste prispevali k temu, da bi v svoji državi omogočili pravo spravo? Ta vprašanja vam namenjamo, ker smo prijatelji Mačarske in ker spoštujemo zgodovinski prispevek Mačarske za svobodo vseh v Evropi. Äh, Sedaj pa v imenu liberalcev, gospod Mišel. Ja, gospod predsednik, gospod podpredsednik komisije. Gospod Orban, vi pravite, da imate radi odkritost. Dobro, bom govoril zelo odkrito. Gospod Orban, svojo državo vlečete v avtokratski odklon, namreč popolnoma neskladno z demokracijo. Mislim, da je aritmetika prav tako pomembna pri demokraciji, vendar ni edini in zadostni pogoj. Dejstvo je, da vi izvajate to, kar mi imenujemo večinsko tiranstvo. Imate večino in pridržujete si pravico, da storite čisto vse, kar se vam zazdi. Tudi, da ukinete glasove, ki vam nasprotujejo, da odrekate pravice manjšinam. Vaš vprašalnik je sporen kontroverzen. Očitno je, da izvajate metode, ki so v popolnom nasprotju z duhom in črko naše pogodbe. Na grozljiv in demagoški način zlorabljate koncept demokracije in pravne države. Kriminalizirate brezdomce in priseljence, spodbujate ksenofobijo in rasizem, nestrpnost, glorificirate smrtonosno preteklost, opravičujete totalitarne režime, zlorabljate moči, ki jih imate tudi za zatiranje svobode medijev. Skratka, gre za nevar način ustrahovanja. Gospod Orban, s temi majhnimi ogenci skušate zažgati naše vrednote. V Evropi vlada prava država. Imate državo, v kateri živijo pomembni državljani, hvale vredni državljani, ki pa so plačali visoko ceno zaradi totalitarizma. Koliko mislite, da bodo še trpeli to vrstnega delovanja strani tirana? Ali mislite, da vas bodo evropske institucije še naprej tako gledale, ko si prilašate absolutno oblast? Hvala lepa. Sedaj pa v imenu zelenih gospa Lunaček gospod predsednik gospod podpredsednik komisije gospod ministrski predsednik tu ne gre za vprašanje levice desnice gre za vprašanje temeljnih pravic in vrednot v uniji vsi imamo pravico do zdravja in varnosti iz vseh strank bi se morali zauzemati za to. Tudi zeleni kritiziramo svoje vlade, tako da tu ne gre za levico ali desnico, gre za temeljne vrednote v skupni Evropski uniji. Rada bi govorila tudi o tem vprašalniku z področja migracij. Gospod Orban, vi ste ta vprašalnik poslali svojim državljanom, s tem spodbujate protievropska čustva in tudi razne oblike nestrpnosti. Zanima me, zakaj potem 500 tisoč oseb zapustilo vašo državo v zadnjih nekaj letih, ko so skušali iskati boljše življenje ali delovno mesto v druge države članice Evropske unije. To je dvakrat več oseb, kot jih je prebegnilo pred diktatorstvom v letu 1956. Zakaj ljudem, študentom preprečujete, da bi zapustijo državo? Zakaj jim nalagate, da vrnejo šolnino, če ne bodo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 egyik legalapvetőbb és legrégibb európai érték. Hvala lepa. Zelo pomembno nam je, da spoštujemo naše skupne vrednote. Obenem pa je zelo pomembno tudi to, da se držimo naše tradicije proste in svobodne razprave. Evropska unija je združba, ki ji marsikdo zavida ki, ker ji uspeva tudi zaradi raznolikosti voditi razprave o različnih stvarih. Spoštujemo različna stališča in drug drugega skušamo prepričati o tem, da imamo prav in menimo, da je treba tako razpravo ohraniti. Zato menim tudi, da je zelo pomembno, da ohranimo našo sposobnost razprave. Vidimo, da nekatere države in nekatere vlade vedno znova postavljajo na sramotilni odr. Gospa Lunaček, tudi vi ste govorili o mnogih temah, nismo pa se pogovarjali recimo o Romuniji.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 Mačar in socialdemokrat in zelo jasno želim povedati, da mačarska vlade premjeja Orbana ni več mačarska in zato menim, da je tudi slika, ki jo projicira ta vlada, zelo negativna. Ob tem pa želim povedati tudi to, da mačarskega premijeja ne skrbi toliko smrtna kazen. Ne, govori o desetih milijonih evrov letno, ki podpirajo sistem v naši državi. To so sredstva, ki ga najbolj skrbijo. Zato premije, ne govorite v mojem imenu, ne govorite v imenu vseh tistih mačarov, ki so zapustili državo in v imenu vseh tistih, ki so mi poslali svoje vprašanja in prosili, naj to raztržem tu pred parlamentom. Sedaj pa gospa Wikström v imenu skupine Alde. Hvala lepa. No, kako dolgo bo vlada premijeja Orbana pošiljala te valove šokov skozi EU z vrsto predlogov, ki so diskriminatorni? In zakaj se danes vedno znova pogovarjamo o Mačarski? Gospod Orban, ali uživate v tem, ko se sprašujemo o vrednotah, uživate v tem. Nedavno ste govorili o smrtni kazni, o tem, da ne bi ponovno uvedli smrtno kazen. To ni nič drugega kot provokacija. Mačari so državljani Evropske unije in lahko vam zagotovim, da je v tej hiši mnogo poslancev, ki bomo naredili vse, kar lahko, da bi zaščitili njihove temeljne pravice. Tudi, če vi počnete vse, kar morete, da bi te pravice izničili. In prebra, eh, priporočila bi vam Šandorja Marona, ki je izvrsten pisatelj če bi bil danes živ, bi ga verjetno cenzurirali. Mislim, da bi vam moral služiti kot moralni zgled, ker govori o temeljnih vrednotah in temeljnih pravicah. Gospod Marej bi torej moral biti moralni zgled vam in vaši državi. Gospod Javor, v imenu zelenih. gospod predsednik gospod premier obstajajo skupne evropske vrednote in če želite prepričati svoje partnerje govorite da je fides tisti ki preprečuje desnici da bi zavzela še več ozemlja morda ste opazili, da se vse bolj približujete taki drži, namreč pridobivanju političnega terena. Mislim, da se boste morali tudi vi, gospod Weber, soočiti z dejstvi. Vendar pa mislim, da se vaša strategija ni obnesla. Dajali ste radikalne izjave, ki pa vam niso prinesle več glasov. In dejansko to, kar ste naredili, je bilo to, da so vaši voljivci enostavno postali navajeni takega diskurza. In edino, kar je konsistentno in dosledno pri vašem vladanju, je to, da imate v državi ogromno problemov, korupcijo in skrajno problematičen položaj. Gospod predsednik vlade, želite se prikazati kot nekdo, ki je avantgarda, vendar pa se vas tako ne bomo spominjali, ker ste zelo oskogledni. Hvala lepa, gospa Gal, v imenu LS. Hvala lepa. Žal mi je, da niste dovolili modrega kartona, gospod predsednik, ker je bilo toliko laži, toliko spodrsljajev, da tega pravzaprav nismo mogli korigirati. Kar pa zadeva posvetovanje v zvezi s smrtno kaznijo, to se ne dogaja, ni takih posvetovanj. Gospod Verhoštat, če se obrnem k vam, kar zadeva priseljence, begunce, sprejemamo jih, vendar pa ločimo begunce in. Eh, ekonomske migrante. To je moj odgovor vam. Kar pa zadeva svobodo gibanja, to je del pravnega reda EU, to želim povedati, to je torej skupni pravni red. Zakaj torej kritizirate našega predsednika vlade, če ljudje izkoriščajo to priložnost, da ljudje pač se selijo drugam in iščejo drugot službo? Ne vem, zakaj nas moralno presojate, gospa Vikstrom, kako lahko vi presojate moralo nas ostalih v tej dvorani. In še nekaj, kar želim povedati in kar se nanaša na priseljevanje. Za 20 krat se je povečalo število priseljencev, ki prihajajo v našo državo. Seveda ljudi to skrbi, logično da jih. 20 kratno povečanje. Vprašanje za to je, kako ti ljudje to doživljajo, kakšna je njihova percepcija. In pri teh vprašanjih smo vedno postavili možne odgovore, da ali ne, se strinjate, se ne strinjate in to lahko obkrožijo. In za nas je to demokratičen način pridobivanja odgovorov od naših prebivalcev. Res je, da teh vprašanj ne postavljamo tako kot se to spodobi po bruselskih hodnikih. Vendar pa hočemo vedeti, kaj mislijo resnični preprosti ljudje na ulici. Od njih želimo dobiti odgovore. Na stotine tisočev mađarskih državljanov je podpisalo dopis, škoda, da ga nismo prebrali. Ti ljudje namreč menijo, da je ta razprava nesmiselna. Gospa oziroma gospod Silva Pereira v imenu skupine SD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 Danes je skušal svoje mnenje pokazati pod krinko spodbujanja svobode in promoviranja svobode. To meni ni prav in še marsikomu drugemu ne. Gospod Orban je dejal, da bi bilo potrebno ponovno uvesti smrtno kazen in pri tem izrazil svojo ksenofobno stališče. Na mačarskem lahko govorite, kar želite. Vendar pa boste to lahko počeli samo za obsodbami Evropskega parlamenta. Mi to obsojamo. In če boste govorili o pogodbah o Evropski uniji, boste tudi dobili odgovore, ki si jih zaslužite. Hvala lepa. Sedaj pa postopek pritegni pozornost predsedujočega. Gospa Petir je prva. Gospodine. Hvala lepa, gospod predsednik. Zaščita življenja in spodbujanje človeških vrednot je politika mačarske vlade in to je ugrajeno tudi v mačarsko ustavo. Uvajanje smrtne kazni. Oprostite? Ni tolmačenja? Nadaljujte, prosim. Ja, nadaljujte, sicer ne moremo preveriti, ali imate tolmačenje vsa jezika. Če ne govorite, ni tolmačenja. Bom začela še enkrat. Zaščita življenja in spodbujanje vse splošnih človekovih pravic je politika mačarske vlade in to je ugrajeno tudi v mačarsko ustavo. Uvajanje smrtne kazni je v nasprotju z mojimi vrednotami. Vendar pa gre za vrednote ki jih spodbuja mačarska vlada. Pregledala sem izjave gospoda Orbana in nisem našla izjave, za katero ga obremenjujejo. Zato menim, da se ustvarjajo zelo namirne konstrukcije. Razlog za to pa je slabost tistih, ki ga ne morejo premagati na volitvah. Zato, ker gospoda Orbana mačari spoštujejo, saj ščiti njihove interese in to brez zadržkov. Prav tako nisem našla izjave, da bodo zaprli vrata migrantom in beguncem, pač pa je dejal, da bodo državljane vprašali, kaj menijo o politiki priseljevanja EU. Zato sem presenečena, ker očitajo gospodu Orbanu komunikacijo z državljani. Menim namreč, da bi se po taki demokratični komunikaciji lahko zgledovali mnogi drugi predsedniki vlad iz vrst socialistov, ki nočajo razpisati referenduma, niti takrat, ko to zahteva ena tretjina voljivcev. Da, da Hvala lepa. Gospod Cala. Herr Zala hatte ich. Äh, Gospod Zala. Gur. Herr Cani, tut mir leid, dass ich. Gospod Cani, ne vem, zakaj ste spregovorili vi, gospod Calar je dobil besedo. Izvolite. Dziękuję pekne. Som veľmi prekvapený v tejto diskusii. Hvala lepa. Presenečen sem na to razpravo. tudi nad stališčem gospoda Webra. Ta je namreč skušal utemeljiti ravnanje gospoda Orbana. To je enako, kot če bi dejali, da je kršitev človekovih pravic na kitajskem nekaj, kar lahko upravičimo s tem, da ima kitajska veliko gospodarsko rast. To je absurd za celotno vlado gospoda Orbana in EU lahko rečemo, da smo videli, kako se lahko zlorabi večina, kako se lahko destabilizira položaj. Tako kot predsednik Putin, ki zlorablja manjšine, dokler se situacija ne stopnjuje do vojaškega konflikta v sosednji državi. Gospod Orban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 ampak ne dovolj natančno, kajti prvi odstavek tega zakona pravi, da je eno od načel EU spoštovanje človeškega življenja. Spoštovanje človekovega življenja pa je nekaj, kar se zanemarja. Ali se, gospod predsednik, spomnite, da takrat, ko so bile podpisane rimske pogodbe, ni bilo nobene države, ki bi tolerirale ubijanje novorojenčkov. Če tako strastno zagovarjate pogodbo EU, upoštevajte še sedmi člen in to, o čemer govorite, naredite še sebi. Skupina Alde. Gospa Paga za Otundua. Hvala, predsednik. Eh, vsak si v življenju odgovarja na najpomembnejša vprašanja. Šandorju Mareju, eh, mađarskemu pisatelju, pripisujejo ta stavek. In on eh, je nasprotoval komunizmu in eh, fašizmu. Pobegnil je z Mađarske in sprejeli so ga v ZDA. In mislim, da ta človek ne bi želel sprejeti Orbanove Mađarske. Ne vem, eh, če eh, lahko povezujemo terorizem in pa eh, priseljevanje, kot to počnejo na mačarskem. Sama sem se mačarske naučila prek tega pisatelja, prebrala sem neko njegovo knjigo in tudi mene so zasledovali fanatiki v Baski v moji državi. Mislim, da je grozljivo to, kar počnejo Eh, voditelji Mačarske. Eh, gospod Weber pa ne bi smel eh, se pretvarjati, da te stvari niso pomembne, tako kot v resnici so. Hvala. <laughs> Gospod Maragal, izvolite. prisluhnil sem vsem tudi predsedniku orbanu ampak eh, vse čas poslušamo podobne zadeve in vse to nam povzroča velike skrbi eh, smrtna kazen, potem eh, preganjanje beguncev, povezave s terorizmom, to nas vse zelo skrbi. In to, da ljudska stranka to upravičuje, je tudi zaskrbljujoče. Nespremljivo je to, kar se dogaja na mačarskem. To so ksenofobne kampanje in eh, to počne tudi ljudska stranka v moji državi na lokalnih volitvah. Treba eh, je, eh, da v parlamentu spregovorimo o tem, treba se je upreti takšnim kršitvam človekovih pravic in to sporočiti tudi svetu kako pa bomo to naredili, če imamo problem celo tukaj v lastni hiši in tudi v drugih državah obstajajo eh, demokratične pravice, ki so ogrožene. To se dogaja tudi pri nas v Španiji, eh, v Kataloniji na primer. Eh, Hvala lepa, gospod Koval. Hvala, predsednik Šulc. Orban proti vladi. Zdi se mi, da Mačarska doživlja regresivno in avtokratsko fazo. Začeli smo z zatiranjem svobode tiska, potem zatiranje nevladnih organizacij, diskriminacija. Zdaj pa smo prešli na to, da se najavlja ponovno uvajanje smrtne kazni. Kaj bo naslednjič? Bomo pripravili sveto inkvizicijo, bomo začeli z lovom na čarovnice. V takem vzdušju se dogaja to, da je Andreja Giuliano, moj vrstnik, prejel smrtne grožnje. Celo eden od bivših poslancev UKIP-a, to so vaši prijatelji, skrajne desnice, gre za Andrejo Giulianija, ki živi v situaciji, ki je nenormalna v Evropski uniji. In ker ste že tu, bi vas prosil, da vsaj zaščitite varnost tega mladeniča. Hvala lepa, dame in gospodje. S tem smo prišli do zaključka postopka pritegni pozornost predsedujočega. S tem smo prišli tudi do konca te razprave. Želite besedo? To sem vam že ponudil. Če želite, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se za vse prispevke iz eh, Italije, Nemčije in rad bi povedal naslednje. Nikoli si ne bi sam drznil tako govoriti o vaši deželi. Mislim, da imamo težave z tolmačenjem nekaterih jezikih da tolmačenje imamo spet vsi. Izvolite, gospod Orban, od začetka, prosim, če lahko. Eh, Hvala lepa. Gospod predsednik, spoštovani poslanci. Slišali smo francoske, italijanske, nemške, skandinavske, baltske predstavnike. Ne bom omenjal nikogar poimensko, bi pa rad povedal, da si sam nikoli ne bi drznil govoriti s takim tonom o vaših državah, o vaših državljanih. Tega ne bi mogel, s tem ne bi mogel živeti, ne bi mogel živeti svojo vestjo, če bi tako govoril. In zato tu imamo države, katerih predstavniki so napadli Mačarsko, zato dovolite, da spregovorimo mačarski in našem dostojanstvu. Kar zadeva naše poslance. Ne bom odgovarjal tu in zdaj, zato ker ne želim, da postane ta Evropski parlament neke vrste notranje mačarska razprava. To bi bilo neprimerno. Žal vidimo, da tudi v tej dvorani mačarski poslanci napadajo svojo lastno državo. In nekateri celo govorijo o tem, da si Mačarska ne zasluži več gospodarske podpore, ampak dovolj o tem. Spoštovani poslanci, dame in gospodje, govorili ste o nesvobodni demokraciji, govorili ste o tem konceptu. Nimam časa, da bi govoril kaj dosti o tem, ampak. Izkazalo se je leta 2008, da liberalna demokracija pri nas ni delovala. Dame in gospodje, videl sem, da ste mnogi brali Šandorja Maroja, ampak vi želite zdaj nam razložiti, v kakšnih okoliščinah je naš veliki pisatelj pisal. Vi to nam pripovedujete, gospod Mišel, govorili ste o demokraciji. V odgovor na vaše pripombe naj povem, da sem bil šestkrat kandidat na volitvah, trikrat sem izgubil, trikrat sem zmagal. Mislim, da to ni demokratično in da to ni avtokratsko. Tudi predsedniku liberalcev bi odgovoril, če dovolite. Razumem vaše okoliščine in tudi vašo motivacijo. Namreč liberalci so bili velika stranka na mačarskem. Liberalci so v času komunizma oziroma zmage nad komunizmom igrali pomembno vlogo, zdaj pa so izginili z prizorišča. Razumem, da vas to skrbi, ampak ne budite hudi na mačarske voljivce zaradi tega, niti name. Dame in gospodje, tisti, ki nasprotujete našim posvetovanjem, naj vam povem, predsednik liberalcev je menil, da ni prav, da postavljamo vprašanje, ki se glasi, ali želite, da uvedemo ostrejša pravila kot jih postavlja bruselj glede priseljencev. Mi nismo imeli teh težav do prednedavni. Mačarska je imela nacionalno zakonodajo in na podlagi te smo lahko sprejeli begunce, lahko smo jih sprejemali na naših mejah in jih tudi ustrezno obravnavali. Leta 2002 pa je EU prisilila Mačarsko, da spremeni svoja pravila in od tedaj imamo ta pritok nezakonitih priseljencev. Če ne bi prisilili Mačarske, da spremeni svoje zakonodaje, ne bi imeli teh težav razumem, da želi EU preizkusiti svoje predpise, ampak zdaj je menilo že nekaj let, lepo prosim, da se iz tega preizkusa zdaj že nekaj naučimo. In končno, dolgo razpravo bomo imeli tudi o smrtni kazni, o beguncih, o gospodarskih migrantih, vse to bodo dolge razprave. Veseli me, da smo danes vsaj dosegli svoj cilj. Pot bo dolga, ampak Evropa je vsaj naredila prvi korak. Sedaj pa dajem v obratnem vrstnem redu eh, predsednikom političnih skupin ponovno besedo. Gospod Borel je prvi. Hvala lepa. Spoštovanje človekovih pravic pravica do izražanja, pravica do svobodnega pravosodja, to so temelji EU. Kar zadeva spoštovanje človekovih pravic, je odprava smrtne kazni preliminarni pogoj za EU. Predsednik Orban, govorili ste o pragmatičnosti in kot pragmatik ne razumem nečesa. Kakšen smisel ima govoriti državljanom države članica o smrtni kazni, če listina o temeljnih človekovih pravicah EU izredno prepoveduje smrtno kazen, zakaj delati korake nazaj, namesto da bi gledali v prihodnost? To vam pravim kot pragmatik. Jasno mora biti, da ima EU vrednote in da obstajajo teme, ki so temeljnega pomena in s katerimi se ne gre šaliti samo zato, da bi dobili par glasov več. Yeah. Ja. Hvala lepa, gospod Boreli. Gospa Harms. Ja Na koncu so državljanke in državljani Mačarske tisti, ki se bodo odločili ali želite oslediti temu, kar predstavlja gospod Orban. Ker sem se nekoliko ukvarjala z mačarsko zgodovino, menim, da Mačarska ve, zakaj se je odločila za svobodo in proti temu nacionalizmu. Za vse nas mora to vzbujati skrb in gospodu Webru bi se rada pridružila. V tem katalogu vprašanj se dogaja nekaj, kar je nevarno ne samo, da se uporablja žaljiv jezik, pač pa se uporablja tudi jezik, ki spominja na ščuvanje. In v moji državi so to uporabljali nacionalsocialisti in naredili veliko škode za celo celino. In zato bi se morali v Evropski uniji v letu 2015 skupaj zauzeti. Da se kaj takega ne zgodi, to velja za Mačarsko, pa tudi za druge države, kjer imamo podobne težave. Hvala, gospod Cimer. Gospod Orban, rada bi vam jasno ugovarjala. Nihče od nas ne kritizira Mačarske kot države, nihče ne kritizira ljudstva neke države članice. Kritiziramo vašo politiko, vaše izjave, vašo osebnost, vaše nastopanje in vašo igrico, ki se jo tu greste. Ponovno. Imam občutek, da ste prišli sem, zato ker želite ponovno izkoristiti EU, da bi domov poslali sporočilo, jaz, predsednik vlade, vas branim pred evropskimi inštitucijami in temi poslanci, ki si drznajo mene kritizirati. Kritiziramo vas, ne vaših državljanov. Želimo, da državljani vaše države odločajo o svoji prihodnosti, tako kot smo to počeli vsi in kot bomo to počeli vsi. Želimo, da so državljani z begunci lahko ravno tako solidarni, kot smo mi. Ne želimo pa, da jim postavljate vprašalnike, kjer že od samega začetka lahko zaznamo čisti cinizem. In samo to smo zaznali. To nima nič opraviti z resnico. Zato vam pravim, to odločno zavračamo. Hvala lepa. Gospod Ferhoštat, izvolite. Rad bi nagovoril komisijo. Ali ste dobro spremljali, kar je povedal gospod Orban, ker očitno gre tukaj za veliko število težav, ki jih imamo lahko z njegovimi odgovori v tej razpravi. In potem, če gremo še naprej s tem, če govorimo o demokratični vladavini, potem eh, ne vem, ne moramo tega razpravljati v nedogled, treba je priti do nekih zaključkov. In mislim, da bi morala komisija podati neko pobudo tako parlamentu kot svetu in reči, to debato je treba enkrat zaključiti, s tem ne moramo nadaljevati v neskončnost. In potem na moje drugo vprašanje, tako ali tako, Eh, niste odgovorili. Eh, govorili smo tudi o tem, da je gospod eh, Timerman odgovoren za terorizem. Tu je odgovor na vaše vprašanje številka 3. To niste odgovorili na njem. No, torej imamo lahko široko razpravo, neskončno prerekanje, kar naprej bomo govorili o tem in onem, kaj je Fides, kaj to sploh pomeni. To je študentska organizacija liberalne stranke. To to pomeni to je Fides. In ne vem, kako lahko stvari kar naprej spreminjate. Ja, in če uh, niste mogli zmagati s tem, ste sedaj postali nacionalist, da bi zmagali na volitvah. Torej. Hvala lepa, gospod Kirkop. Uh, gospod predsednik že dolgo se ukvarjam s politiko in v dve stvari sem bil vedno prepričan in sem še vedno strastno zauzet za to prvo je svoboda govora in drugo svoboda za vsi tiste ki živijo v državah kot je mađarska da se sami odločajo o tem kakšno vlado si želijo imeti da jim vlada in mislim, da se s tem moje mnenje tukaj ne bo spremenilo. Retorike, ki jo danes poslušam, ne maram tudi tisto, kar sem slišal z leve strani, ampak rad bi zaključil s tem, da bi se navezal na gospoda Ferhofštata, ki je rekel pred nekaj trenutki, čas je, da zaključimo to razpravo o Mačarski. Sam pa moram gospodu Ferhofštatu jasno povedati, nikoli s to debato sploh ne bi smeli začeti.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 z izjemo temeljnih vrednot, na katerih pač temelji Evropska unija. Ne trpimo za orbanitisom, neke vrste alergijo na vas, nikakor ne, nič nimamo proti vam. Želimo razpravljati na politični ravni tudi o priseljencih, ampak to je nekaj drugega. To ni stvar demokracije, pripadnost Evropski uniji smrtna kazen. Vi imate vso svobodo, da poveste to, kar hočete, vendar pa morate svojim državljanom povedati tudi, da s tem odpirate vrata za izid, ki si ga ne želimo. To pa je izstop. Mačarske iz EU. Mi se želimo temu izogniti. Vi pa s tem, kar počnete, boste Mačarsko privedli do tega, da bo izstopila iz EU. Gospod Weber, hvala lepa za razpravo in hvala tudi za izmenjavo. Reči moram, da levica kritizira to, kar je potrebno kritizirati, ampak gospa Harms, ko govorite o nacionalističnih oziroma o naci metodah in gospod Ferhovšta, to, kar vi govorite in gospa Cimer, ki pravi, da moramo zaključiti s to razpravo o Orbanu, mi smo bili tisti, ki smo jo zahtevali. To kaže, da so zadeve nekako iš, ušle izven okvirov. Danes smo slišali, nekatere zadeve, namreč da je Mačarska lahko zgled, kar zadeva priseljence. Mnogi predstavniki z levice bi se lahko česa naučili, ampak gospod predsednik vlade, Viktor Orban, nekaj pa že moram reči. In sicer, ko gre za načela Evropske unije. V Evropi se lahko pogovarjamo o vsem, ampak svoboda govora gre vedno z roko v roki z odgovornostjo. To sodi skupaj. In ko se mi v razpravi izražamo, moramo vedeti, da smo odgovorni za svoje misli in za svoje besede. Prav tako je naša vrednota, da država ne ubija. In to je nekaj, kar mi kot politiki EU trdno zagovarjamo. Hvala lepa. Ja, Najlepša hvala, gospod predsednik. Imam nekaj komentarjev na vse to, kar smo slišali, če mi dovolite. Kot prvo, seveda je zelo pomembno in slišati je prijetno o veliko gospodarskih uspehih Mačarske. Vemo, da zna gospod Orban odlično voditi Eh, predvoljene kampanje, dosegel je neverjetne zmage na volitvah, ampak niti gospodarski uspehi, niti eh, določene velike demokratične fraze ne morejo nikakor vplivati ali eh, zmanjšati pomen temeljnih evropskih vrednot in ne morete sedaj uh, graditi na tem, eh, da izpodbijate evropske vrednote, zato da pridobite točke na volitvah. Ne morete graditi volivne zmage na ta način. Mislim, da je ta razprava pravzaprav namenjena nečemu drugemu. In kot drugo, ta razprava, po mojem mnenju, ni namenjena politiki posameznih strank. Razumem, da vsakdo hoče iz tega narediti svoj strankarski podarek, ampak in pripričan sem, da bodo marsi kateri iz stranke Alde sedaj pr presenečeni, da jih skoraj da uvrščamo med leve, glede na današnjo debato. Ampak kot tretje, naj povem, popolnoma sem naklonjen svobodi govora. To je eno od temeljnih vrednot, ki so nam močno pri srcu. Uh, To je ena od vrednot, za katere si je gospod Orban močno prizadeval, ko je bil v opoziciji proti komunističnemu režimu, proti vsem, ki so povzročili razdelitev Evrope. Ampak vprašanje svobode govora. Svoboda govora je omejena tudi z vladavino prava. Če rečem recimo, hočem razpravljati o odpravi smrtne kazni, o tem se lahko pogovarjamo. Ampak, če imamo predlog za ponovno uvedbo smrte kazni, gre za kršitev mednarodno pravnih obveznosti, ki so bile sprijete. To ni skladno članstvo v Evropski uniji, to je popolnoma jasno. Gospod Orban je rekel, da popolnoma jasno ne namerava dati takega predloga, ampak potem se vprašamo čisto logično, zakaj imate potem to razpravo, če niste hoteli podati tega predloga. No in potem pride do retoričnih vprašanj na to temo. In konec koncev, če že imamo razpravo in pozdravljam gospoda Orbana, spoštujem to, da je prišel sem, ker je lahko predvidel, kaj se bo zgodilo. Prišel je sem, stoji za svojim stališčem, in pravi, če sem demokrat, spoštujte moje stališče. Ampak moje spoštovanje bi bilo še večje, če predlogov komisije ne bi predstavljali kot neke vrste karikaturo, kar je storil gospod Orban danes tukaj. Če gospod predsednik vlade eh, tako karikira predloge Evropske komisije, če pravi, da smo nekaj predlagali, mi točno pokaže, kje je to bilo, kje je v predlogu komisije, ki zadeva migracijsko politiko, eh, kje eh, smo napisali, da lahko vsi gospodarski priseljenci pridejo sem, vsi ekonomski migranti. Ne res ravno predlagamo veliko ostrejšo politiko do tistih, ki nimajo pravice priti sem, da se vrnejo v domače kraje. To je konkretno del predloga Evropske komisije. In potem vprašanje kvot. To je zelo, zelo omejeno, gre za omejene primere zelo hudih kriz. V situacijah, ko gre za zelo visoko število, recimo, prosilcev za azil. In eh, potem prihajajo ljudje, recimo v tem primeru iz Sirije in Eritreje, kjer vemo, da ljudje bežijo iz vojnih območij, iz območij spopadov in tu gre za omejeno število ljudi. Zelo bi pomagalo tej razpravi, povsem iskreno mislim če ne bi vi delali karikature iz predloga Evropske komisije, ker je zelo pomembno, da je tudi vsa evropska javnost bolje informirana o tem, za kar si prizadevamo, moramo pa dejansko storiti nekaj, da preprečimo, da ljudje množično prihajajo v Evropo, čeprav niso upravičeni do azila, moramo jim pomagati, da ostanejo doma ali vsaj v regiji, kamor pripadajo. Vse to je del predloga komisije. To sem zelo močno poudaril in poudarjam zato, ker sem prepričan, da bomo z migracijsko razpravo prišli naprej le, če bomo zelo pošteni in iskreni v zvezi s tem, kar mislimo in kakšni so naši načrti. Zato prosim zelo iskreno, ne le mađarsko vlado, te veš tudi vse druge, nikar ne karikirajte predlogo Evropske komisije, ker si vsi prizadevamo za isto, prizadevamo si za preprečitev nezakonitega priseljevanja, vendar smo tudi za humani pristop, ker je to v sami srčiki vseh naših vrednot. Tudi tistih vrednot, gospod predsednik vlade, za katere ste se vi borili kot mlad mož, ko ste se borili za svoje pravice v komunističnem režimu. In morate spoštovati te pravice, ker sami veste, da smo upravičeni do tega, da se o tem pogovarjamo, da nagovarjamo drug drugega, kadar govorimo o teh pravicah. Ne moremo eh, govoriti na ta način, kot ste vi rekli, vi vendar nimate pravice govoriti o situaciji v moji državi. Seveda lahko, če gre za vrednote, ki so za vse nas enako pomembne. Seveda s spoštovanjem se strinjam z vami, gospod predsednik vlade, vendar ne moremo izključiti razprave, v nek, o situaciji v neki državi članici, samo zato, ker vi menite, da je to nedopustno. To je tudi del vrednot, ki si jih vsi delimo tukaj v tej Evropski uniji. In naj povem še nekaj o teh težavnih primerih beguncev. Sam najbolje poznam svojo domovino, nizozemsko, nimet, sas, tot, to niso nizozemska imena. To so imena, Najpo, najpomembnejših ljudi, ki so bili zelo uspešni v nizozemski družbi. Vendar so to otroci ljudi, ki so bežali iz komunističnih režimov, iz Sovjetske zveze, iz Mačarske, kjer so jim bile osnovne pravice kratene od leta 1956. In kot rečeno, Neme, Tod, Sas in vsa druga mačarska imena in priimki so sedaj del naše nizozemske tradicije naših vrednot. In številni nizozemci in tudi številni drugi ljudje so leta 1956 dobro vedeli, da ljudje, ki obupano bežijo iz Mačarske pred zatiranjem, potrebujejo dom. Odprli so svoje srca, svoje družine, svoje domove in svoje družbe in jih sprejeli. To je primer tega, kar pomenijo evropske vrednote. Za to ravno gre. Hvala. Uh, gospod schulz gospod timmermans gospod predsednik vlade spoštovane poslanke in poslanci upam da bo ta današnja izmenjava mnenj iz oči v oči pomagala pri tem da bomo bolje razumeli različna stališča ki jih imamo zelo pozorno sem prisluhnila vrsti mnenj med to razpravo. In kot sem povedala že na začetku, naj ponovim, Evropska unija je unija skupnih temeljnih vrednot, na katerih temeljijo vse evropske institucije in v skladu s katerimi se obnašajo tudi vse države članice. Odprava smrtne kazni je bila samo eden od primerov. To je bil temeljni pogoj za članstvo v Evropski uniji Evropska unija je prehodila dolgo pot, zato da je zagotovila uveljavljanje sprejetih in podpisanih pogodb. O tem ne bomo razpravljali. Istočasno pa razpravljamo, da bo končni izid te razprave pomenil ponovno potrditev naše zavezanosti tem temeljnim načelom. Svoboda govora je tudi skupna vrednota vseh nas, ima pa tudi svoje omejitve. Naprimer, skrajneži se ne morejo posem svobodno izražati. Skrajnost je prepovedana. V tej razpravi danes nisem slišala, da se kdo ne bi strinjal s tem. Vsi, vsi se strinjajo s pravico do svobodnih in poštenih volitev, do svobodnega in pravičnega sojenja. Istočasno pa moramo biti previdni previdno moramo izbirati načine, kako zagovarjamo svoje vrednote. Skrajni ukrepi morda ne bodo obrodili predvidenih sadov. Mislim, da bomo z našo razpravo lahko nadaljevali, dokaj drug drugega ne prepričamo o tem, zakaj gre. Če se to ne bo zgodilo ravno danes, se bo moralo k malu. Govorim v imenu predsedujočih svetu. To se pravi v imenu 28 držav članic. To je zelo težavna naloga, ker je današnja tema razprave nekaj, o čemer pri svetu še nismo razpravljali. Imam le omejen nabor besed, ki jih lahko uporabim. Pa vendarle sem prišla sem, zato da slišim to razpravo in da vaše mnenja posredujem svetu. Hvala za pozornost. Hvala za pozornost. Hvala lepa, gospa ministrica. S tem je razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo v sredo.